Priloma sprejetega v parlamentu v skladu z četrtim stakom 231. člena so ta poročila, so te spremembe sprijete, če v 24 urah 40 poslancev ne zahteva glasovanje o tem, našli pa jih boste na spetni strani plenarnega zasedanja in bodo objavljeni v zapisniku te seje. V sredo bom s predsednikom eh, sveta podpisal.